Eh, good morning, everybody. We will start. Dobro jutro. Začeli bomo. Kolegice in kolegi, za Evropski parlament je pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji zelo pomemben korak na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. Imeli bomo skupno sejo, imeli smo že dve in prisluhnili smo strokovnjakom na to temo in tudi predstavnikom institucij. Danes bomo prisluhnili so poročevalkama, ki bosta predstavili glavne elemente svojega umestnega poročila. Zato kar takoj dajem besedo Gospe Revo Dalones Bonefoy. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegi in kolegice. Veseli me, da vam lahko predstavim osnutek našega poročila o pristopu Evropske unije k konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter oboju proti njima. To je seveda Istanbulska konvencija. Dovolite mi, da opišem to konvencijo. Sprejeta je bila 7. aprila leta 2011. To je prvi mednarodni instrument, ki je pravno zavezojoč eh, na tem področju, na področju boja proti nasilju nad ženskami. Eh, spolno izkoriščanje, spolno nasilje, eh, psihološko nasilje, pa tudi prisilne poroke so vsi akti nasilja. Ponavadi jih izvajajo moški, Eh, velika večina žrtev pa je žensk. Gre za diskriminacijo in za neenakost med moškimi in ženskami in uh, tega je veliko tudi v Evropski uniji, ampak o tem ne slišimo veliko. Zato je treba zaščititi ženske in eh, dekleta. Gre za uh, večstranski pristop, pre, preventiva, zaščita in uh, na to uh, preganjanje skrbeti je treba za preventivo in za ozaveščanje, zaščititi je treba žrtve in na to preganjati uh, storilce. Boriti se je treba proti različnim tipom eh, nasilja nad ženskami. Sam kazenski eh, postopek mora eh, spoštovati eh, vse pravice. Eh, Eh, verska tradicija ali pa druge oblike tradicije ne morejo biti eh, razlog za takšne akte. Zagotoviti je treba izvajanje eh, teh določb in zato konvencija predideva specifične mehanizme. Vse države članice so podpisali konvencijo, ampak samo 14 držav članic jo je tudi ratificiralo. 14. maja 2016 je Evropska komisija dejala, da lahko Unija pristopi k istambulskim konvencijam. S tem bomo zagotovili enoten okvir eh, na evropski ravni. To pomeni, da lahko ratificiramo to konvencijo skupaj z državami članicami. Eh, dotaknila bi se sedmega, sedme strani predloga eh, komisije, kjer najdemo seznam pristojnosti. O tem se trenutno pogovarja svet. Ko bo svet sprejel odločitev, bo lahko parlament podal svoje soglasje zato pripravljamo to umestno eh, poročilo, zato da bi izpostavili naše prioritete pri tem dosjeju. Eh, skupaj z Ano Marijo Koraco Bild, eh, soporočevalko v odboru FEM, pripravljava zelo jasna stališča. Ustrajala pri, bi pri naslednjih elementih. Pristop Evropske unije mora biti širok, brez pridržkov. To še ne pomeni, da države članice nimajo lasne odgovornosti. Samo 14 držav je ratificiralo to konvencijo in to ni dovolj. Celovit pristop, večstranski pristop je bistvenega pomena, če želimo dejansko izkoreniniti nasilje nad ženskami. Ustrajamo tudi pri eh, spremembi razmišljanja v družbi eh, med moškimi in eh, fanti. Ustrajati je treba tudi pri določbah, ki se dotikajo azila in migracij. Eh, prosilci za azil in imigranti so zelo eh, ranljivi in so lahko predmet nasilja. V skladu z Ženevsko konvencijo lahko eh, to, takšne akte prav tako določimo kot nasilne akte in Ravno zato je treba ukrepati. Parlament mora sodelovati tako v sodelovanju s svetom, kot tudi pri izvajanju eh, mehanizma spremljanja, ko bo eh, Evropska unija pristopila k konvenciji. Gre seveda za izvajanje, zato potrebujemo ustrezna sredstva. Od komisije zahtevamo, da pripravi zakonodajni akt, direktivo na primer, eh, v kateri bodo upisali, upisani skupni. Uh, elementi skupne definicije in eh, način izvajanja te konvencije. To je seveda zgolj prvi korak in eh, naše delo še ne bo končano. Pristop unije je jasno politično eh, sporočilo, kar se tiče boja proti nasilju nad ženskami. Še preden dam besedo soporočevalki Koraci Bild in poročevalcem v Senci, bi rada povedala, da je rok za predloge sprejem 26. april. Najlepša hvala. Uh, uh, thank you. I, I now I will... Hvala lepa. Zdaj pa soporočevalka gospa Koraca Bild. Izvolite, hvala lepa. So predsednika. Hvala poročevalki za pripravljeno delo, ki smo ga opravili skupaj. Res je, imeli smo več javnih predstavitev v obeh odborih. In novembra in marca nam je tehnična služba res pomagala pri zbiranju podatkov z delavnicami in tako naprej. Zato danes dejansko predstavljamo rezultate dolgega in poglobljenega dela. Spomnimo se, da je nasilja nad ženskami v Evropi zelo veliko v vseh prostorih, v vseh slojih družbe, v javnih prostorih, na javnih mestih, za štirimi stenami. Ženske se posiljuje, pretepa, nobena kultura, nobena veroizpoved, nobena čast ne more upravičiti nasilja nad ženskami. Nasilje običajno izvajajo moški. To je resen zločin in to moramo tako tudi obravnavati. Zakaj opravljamo to delo? Istanbulska konvencija, če vam je všeč ali ne, je edini mednarodni instrument sveta Evrope in držav članic sveta Evrope, ki nam daje orodja za to, da se borimo proti temu in sankcioniramo storitelje, prav tako pa lahko zaščitimo žrtve in usposabljamo ter krepimo zmogljivosti v javnosti. Ozaveščati moramo ljudi o tem, o tem moramo govoriti in spreminjati moramo kulturo in pristop. Danes živimo v svetu Putina in Trumpa. Seksizem je del vsakdanjika. In mislim, da obstaja velik nesporazum glede tega, kako družba gleda na nasilje nad ženskami. Nasilje nad ženskami je tisto merilo, na katerem je mogoče meriti moralnost družbe. Pristop konvencije mora biti nujen in države članice morajo storiti več. Dobro si povedala, Kristin, številne države članice tega še niso ratificirale in. Kolegice in kolegi iz držav članic, ki še niso ratificirale te konvencije, bi morali sodelovati z državami članicami, da to čim prej storijo, ne pa da nam tukaj govorijo, da države članice še niso ratificirale konvencije. To je naše delo, mi moramo sodelovati z vladami, ne glede na to, kakšne barve so, vsaj ko gre za ženske, ki so žrtve nasilja posilstva in nadlegovanja. Včeraj smo imeli predstavitev tukaj, Več kot 700 milijonov žensk na svetu danes je, vključno v Evropi, ki se pri 12 ali 13 predajo v roke neznanih moških, da se poročijo z njimi. Ti moški so včasih tudi 30 let starejši od njih. Oropamo jih otroštva. Samo na švedskem je 130 deklet, ki so na švedsko prišle že poročene. Hvala komisiji za ta predlog in za delo, ki ga upravljajo. Hvala za odlično sodelovanje, ki ga imamo. Hvala tudi Evropskemu institutu za enakost med spoloma, ki opravlja zelo dobro delo, kar zadeva statistiko in analizo. Pozivam države članice, da storijo več. Tudi Eurostat mora storiti več. Potrebujemo jasne podatke, zato da bomo še naprej lahko delali na tem tudi delo Sveta Evrope je zelo pomembno in cenim sodelovanje, ki ga imamo. In pri izvajanju direktive lahko rečem, da so opozorili na nekaj pomislekov glede tega, kako počasi države članice izvajajo to zakonodajo. In še enkrat vas pozivamo, tako kot smo že storili veliko krat, da Komisija in Svet Evrope začneta izvajati bolj poglobljen dialog v zvezi s pomisleki, ki jih imajo države članice. Kristin, omenili si azil, ampak tudi kar zadeva definicijo spola. To je zelo velik nesporazum. Po mnenju Sveta Evrope spol pomeni nasilje nad spolom, torej nasilje, kateremu si izpostavljen, ker si ženska. Deklice se sili v poroke, zato ker so deklice. Dečkom se to ne dogaja. Če zaključim, mislim, da je zelo pomembno, da si pogledamo tudi izvajanje vseh drugih instrumentov, ki smo jih že sprejeli. In tukaj vas želim na to opozoriti. Gre za holističen pristop, gre za direktivo za preprečevanje trgovanja z ljudmi, evropski nalog za zaščito, preprečevanje zlorab in nasilja, direktiva o zaščiti žrtev in v zvezi s tem moramo storiti še veliko več. Veselim se nadaljevanja dela s tabo Kristin, tudi z drugimi poročevalci v Senci bom z veseljem sodelovala in morda bom povedala na koncu še kaj v imenu Barbare Matere, ki je poročevalka v Senci za odbor Libe v imenu skupine ELS. Hvala, hvala so poročevalkama. Zdaj pa poročevalci v Senci mislim, da bomo začeli z ELS. Ana Marija. Lepo prosim, da nakažete, če želite spregovoriti. Ana Marija, želiš še enkrat spregovoriti? Hvala. Morda bom spregovorila kasneje, če bomo imeli vprašanja ali komentarje. Helga Stevens je poročevalka v senci za skupino EKR. Izvolite. Uh, thank you, chair. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti obema soporočevalkama za opravljeno delo in za uravnoteženo poročilo. Podpiram poročilo, vsaj v splošnem, ampak moje komentarje bodo kratki in zelo natančni. Največji pomislek imam zato, ker niso omenjeni invalidi. Razen tega, da je omenjena konvencija OZN o pravicah invalidov. To je omenjeno v vodni izjavi. Ampak sicer se ne omenja otrok ali žensk invalidov. Mislim, da smo tukaj zamudili priložnost. Statistika pravi, da so ženske invalidke od 1,5 do 10 krat bolj verjetno izpostavljene nasilju kot ženske brez invalidnosti. To pomeni, da so ženske, ki imajo invalidnost veliko bolj izpostavljene tveganje za nasilje. Omenjene so naprimer revne skupine v točki I, tam so omenjeni otroci, niso pa omenjeni invalidi ali skupine s posebnimi potrebami. Želim izpostaviti četrti člen Istanbulske konvencije tam govorimo o temeljnih pravicah, enakosti in nediskriminaciji. Govorila bom o tretjem odstavku. Izvajanje določb te konvencije strani, pogodbenih strani je treba zagotoviti brez diskriminacije na kakršnikoli osnovi, vključno z spolom, raso, barvo, veroizpovedjo, političnim mnenjem, nacionalnim izvorom, pripadnostjo manjšinam, uspešnosti, spolni identiteti, starosti, zdravju, invalidnosti, zakonskemu stanu, begunskemu statusu ali kakšnem koli drugemu statusu. Torej, kako lahko vidite, je moje mnenje, to, da bi bilo zelo pomembno, da omenimo otroke in ženske invalidke. Veselim se nadaljnega dela z soporočevalkama, zato da bi konvencijo čim prej ratificirali skupaj s predlogom Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala, gospod Bjork, izvolite.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 dejstvo, da je Evropska unija podpisnica, je dobrodošel korak naprej. Predvsem tudi zato, ker imamo zdaj definicijo nasilja nad ženskami in spolnega nasilja. Nasilje nad skupnostjo LGBTI se izvaja prav tako kot nasilje nad ženskami ampak običajno se o spolnem nasilju ne govori. Zelo pomembno je, da zagotovimo koherenten pristop v Evropski uniji, zato da bomo lahko imeli koherentno stališče do zunanjega sveta. Zelo pomembno je, da se to poročilo sprejme čim prej in da vse strani podpišajo konvencijo. Potrebujemo evropsko direktivo, da bi to izvajali. Boriti se moramo torej proti nasilju nad ženskami. Hvala še enkrat so poročevalkama za opravljeno delo. Hvala, gospod Lunaček, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi v mojem imenu najlepša hvala. Predstavljam poročevalce v senci zelenih, tako iz odbora za ženske, kot tudi odbora Libe. Obema poročevalkama se želim zahvaliti za zelo dobro poročilo in za zelo dobro sodelovanje in tudi vajni izjavi kažeta, da obstaja veliko podpore za to in da tudi poročevalci v senci podpirajo vajno delo. To je zelo pomembno, kajti v številnih državah članicah in v številnih vladah, kakor smo že slišali, imamo moške in nekatere ženske, ki dejansko ne razumejo, zakaj bi potrebovali tak celovit pristop in zakaj bi Evropska unija morala to izvajati. Tudi v tem kontekstu se mi zdi zelo pomembno, da imamo podporo številnih političnih skupin, tako bomo rekli. Dobro mislim, da potrebujemo ta strok pristop proti nasilju nad ženskami. In tudi za Istanbulsko konvencijo. V nekaterih državah članicah, naprimer na Polskem, prihaja do težav. Obe so poročevalki sta novembra kritizirali dejstvo, da polska vlada zdaj pravi, da bo prekinila ratifikacijo Istanbulske konvencije. Je to sploh mogoče? mislim, da bi morali razmisliti o tem, ali bi to morda tudi vključili v poročilo. Torej, ko je konvencija enkrat ratificirana, se je treba tega držati. Do tega še nikoli ni prišlo, da bi nekdo poskušal odstopiti od tega. Kar zadeva 14, 14 držav članic, ki tega še niso ratificirali, strinjam se, da državami članicami oziroma strinjam se s Koracu Bild, ki pravi, da moramo pritisniti na tiste države članice, ki tega še niso ratificirale. Mi, ki prihajamo iz teh držav, moramo lobirati in pritisniti na nje. Prav tako obžalujem, da svet še vedno blokira pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji, tako komisija kot parlament sta zelo jasna glede tega. Mislim tudi, da bi bilo zelo pomembno, da svet aktivira klauzulo prehoda. Nasilje nad ženskami je resen zločin z čezmejno razsežnostjo. To je zelo pomembno. Všeč mi je, da se sklicujemo na poročilo Parvanova iz prejšnjega mandata. Tudi to je bilo zelo dobro poročilo. Tam smo že zahtevali, da bi morali imeti Evropski pravni akt proti nasilju nad ženskami. Ana Marija, omenila si, da je seksizem eden od glavnih vzrokov za nasilje nad ženskami. Zeleni bodo uložili predlog spremembe, s katerim želimo še bolj jasno povedati, da je res tako. In še nekaj. Želela bi videti, da se vključi tudi definicija nasilja nad ženskami. To je resen zločin in kršitev človekovih pravic. Leta 1993 sem bila na Dunaju na konferenci na to temo in takrat smo prvič pravice žensk definirali kot človekove pravice. To je tega je zdaj že 24 let. Nasilje nad ženskami je ena najhujših kršitev človekovih pravic. Mislim, da bi tudi to morali omeniti. Ampak v splošnem je to zelo dobro poročilo in upam, da bomo dobro glasovali in da bo to sprejeto tudi na plenarnem zasedanju in da se bodo končno premaknile države članice in da se bo premaknil svet. Hvala, Marija Gabriele. Najlepša hvala za besedo, kolegi in kolegice. Najprej bi se rada zahvalila objema soporočevalka za, za odlično pripravljeno besedilo. Rada bi podprla to besedilo. Mislim, da je skrajni čas, da države članice Evropske unije podpišejo in ratificirajo Istanbulsko konvencijo če želimo doseči ta cilj, potem eh, moramo pripraviti dobro poročilo. To je bistvenega pomena. Poročilo je dosledno, celovito in pragmatično. In eh, ravno zato si moramo prizadevati za ratifikacijo eh, konvencije in na to za izvajanje samega sistema. Potrebna so tudi ustrezna sredstva. In o tem govori poročilo rada bi ustrajala pri uh, eni temi. Jasno je, da danes nekatere države članice oklevajo z ratifikacijo. Morda bi bilo zato dobro pripraviti ukrepe, s katerimi bi na nek način uh, pomagali uh, tem državam. Uh, pragmatični moramo biti. Zato bi lahko naprimer razmislili o uh, mehanizmu za koordinacijo, ki je eh, potreben za izvajanje konvencije. Nekatere države članice se tega eh, najbolj bojijo, ker bo potrebno uvesti spremembe, kot je dejala Ana Marija Koraca. Bilt je to instrument, ki eh, je nek unikum v svetu in ki zagotavlja izvajanje, ki zagotavlja pozitiven prispevek vsakogar. In zato uh, nekatere države oklevajo. Imamo sistem izmenjave najboljših praks, ki že obstaja v državah članicah. Morda bi bilo dobro, da bi razmislili o eh, nekakšnih smernicah na evropski ravni, eh, ki bi zadevale zakonodajne ukrepe, naprimer na področju preprečevanja nasilja, podpori eh, žrtvam, izboljšanja učinkovitosti policije, Eh, javnih organov in eh, sodnega sistema ali pa tudi, kar se tiče podpore raziskavam in preiskavam. To so konkretni ukrepi, ki bi nam omogočili korak naprej in eh, s katerimi bi lahko pomagali tistim državam, ki trenutno oklevajo, ki imajo trenutno pomisleke, ki sicer niso ravno argumentirani. Še enkrat hvala obema sopročevalkama in hvala vsem kolegom in kolegicam za to zelo jasno sporočilo, ki ga danes pošiljamo. Hvala, Irače Garcia Perez, izvolite. Gracias. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je danes zjutraj postalo jasno, da se večina poslancev strinja z obvezo Evropske unije na področju boja proti nasilju nad ženskami. S tem v zvezi smo predlagali ukrepe, ki so nujno potrebni strani inštitucij. Tudi svet mora ratificirati konvencijo z Istambula kot evropska inštitucija. Vem, da nekatere države članice tega še niso ratificirale. Kar je pomembno pri tem poročilu je, da moramo z večino podpreti to obvezo Zato imamo pravno podlago v Evropski uniji, da lahko sprememo zakonodajo tudi na tem področju. To je ključno, ključnega pomena, še posebej, ko govorimo o prihodnostni klauzuli. Mislim, da je to vprašanje pomembno, kajti v evropskih inštitucijah moramo imeti pristojnosti tudi za to področje. To bi bil dober korak naprej. S tem bi pokazali, da si prizadevamo za napredek na tem področju. Ženske v Evropi morajo vedeti, da niso same, niso prepoščene sami samim in da si tudi v evropskih inštitucijah, ne samo v državah, članicah prizadevamo za boj proti nasilju nad ženskami. Govorimo o mačizmu, o seksizmu, govorimo o horizontalnem boju na vseh področjih proti nasilju nad ženskami, tudi ko gre za šolstvo in izobraževanje in kako naj bi na več različnih področjih lahko storili vse, kar lahko za odpravo te težave, ki pesti vse ženske v celi Evropski uniji. Rada bi čestitala za opravljeno delo, poročevalki in tudi vsem drugim kolegom, kaj ti vse, kar počnemo za to, mm, da skupaj lahko spodbudimo boj proti nasilju nad ženskami, je na tisto, na kar smo lahko zelo ponosni. Gospa Kunava kar je stopali paradere. Hermaj dete razpom. Hvala lepa. Zelo sem zadovoljna, da smo dobili to poročilo, čeprav z zamudo v zvezi z Istanbulsko konvencijo. Hvala poročevalkama, gospe Revu in gospe Kuraca Bild. To je odlično besedilo, ki bo služilo kot osnova za naše delo v nadaljnih letih. V skladu z specifičnimi predlogi in komentarji kolegic in kolegov lahko vidimo, da obstaja več sektorjev, kjer jaz menim, da bi bilo dobro, če bi ukrepili to poročilo. Naprimer, preprečevanje, zaščita in podpora ženskam preprečevati moramo vse vrste nasilja, zlasti proti, se moramo boriti proti nasilju nad invalidi. Zato mislim, da bi morali še posebno pozornost nameniti te ranljivi sekciji prebivalstva. Pomagati je treba ne samo invalidom, ampak tudi njihovim družinam. Besedilo tukaj je treba ukrepiti z dodatnimi predlogi. Omeniti moramo tudi različne oblike nasilja, nasilja, ki smo mu priča, tudi če delamo v evropskih institucijah, lahko postanemo žrtve tega nasilja. Zavedati se moramo, da do tega prihaja izobraževati moramo javnost in posameznike, zato da bomo lahko pomagali žrtvam nasilja. Govorim o policistih, policistkah, socialnih delovkah, socialnih delovcih. Ne govorim samo o denarju za programe, ampak še več. Ne moramo dopustiti, da bi države članice samo govoričile o stroških. Ne stroški tukaj niso pomembni. Veliko stvari je bolj pomembnih od tega. Časa nimam veliko, ampak vse stvari, ki sem jih omenila, bodo omenjene v predlogih sprememb, ki jih bomo vložili. Vendar optimistična sem v zvezi s tem predlogom in tudi menim, da bo konvencija veliko prispevala na tem področju, ko bo enkrat končno ratificirana. Vprašanje pa je, kaj je najsprejemljivejše pogostejša oblika nasilja na svetu. Upam, da kmalo odgovor ne bo več nasilje nad ženskami. To je odgovor, ki ga moramo zagotoviti. Hvala lepa za usklajeno delo. Hvala. Gospa Beseril, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorila bom v imenu odbora FAM kot tudi skupine ALDE v odboru LIBE. Rada bi se zahvalila delu Kristin in Anne-Marie, zaradi tega, ker je delo res odlično opravljeno. Ne bom dodala veliko k temu, kar so že dejali kolegi, vseeno pa bi rada povedala nekaj v zvezi s tem, zakaj smo se odločili za to poročilo. Pred tremi leti je Istanbulska konvencija stopila v veljavo. Zelo sem ponosna na to, da je bil prvi ukrep Evropskega parlamenta v tem mandatu to, da so opozorili na to konvencijo in da je odbor FAM sklenil, da bo strnil vrste in da bo strnil vrste da bo v tem mandatu skušal doseči, da Evropska unija ratificira to konvencijo. Dve leti in pol oziroma skoraj tri leta se že trudimo za to. Z vso podporo komisije gospe Jurove, ki je ugotovila, da obstaja pravna podlaga za ta postopek. Res je, da že več kot leto dni čakamo na svet in na njegovo ratifikacijo. čeprav sem dejala, da sem zelo ponosna eh, na to in eh, da se moja politična skupina zauzema na to, sem tudi malce razočarana, da takšen dober, pravičen predlog, kot je konvencija z Istambula, In da imamo prvi pravni inštrument, ki je obvezojoč, ki se lahko učinkovito bori proti nasilju na ženskami in nasilju v družini, ki predstavlja tako dober predlog, ki je že pripravljen na izvajanje, države članice še vedno niso začele z izvajanjem in niso ratificirale konvencije. To je res obžalovanje vredno. Torej, obstaja mešanica razočaranja in zadovoljstva. Vseeno pa sem prepričana, da bomo skupnim delom dosegli dobre rezultate, čeprav smo na to čakali že lani. Ne vemo, kako bo v času tega predsedstva. Vseeno pa upam, da bo letos končno svet sprejel to odločitev in da bo Evropska unija ratificirala konvencijo. Tako bomo dobili v roke močno in učinkovito orodje zato, da resnično lahko dokažemo, da smo demokratične države v Evropski uniji. Gospod Bilbao. Najlepša hvala. Najlepša hvala Kristini in Anna Marija za opravljeno delo in za vas trud v tem odboru. Če smo kdaj lahko ponosni na svoje delo, mislim, da je to ta trenutek. Storili smo namreč zgodovinski korak naprej. Ne bom ponavljala tega, da je res presenetljivo, da ko so žrtve ženske, ne vidimo političnega odziva na evropski ravni. To bi namreč od nje pričakovali vsi, vsak dan. Pred tremi leti smo prvič izvedli javnomnensko raziskavo na evropski ravni s tem, da smo dobili vzorec iz pogovorov z ženskami. Rezultatov ne bom ponavljala, kajti ti rezultati so res zaskrbljujoči in dramatični. Ko imam, pride do napada, do atentata in pride do smrtnih žrtev, žr žr žr žr žr žr žr se odzovemo vsi. Vsak dan pomirajo ženske in politike močijo. Mislim, da je to nedopustno. Res je, poročilo je dobro, ima zelo dobro vsebino, vendar pa bi bilo dovolj, da bi Evropski parlament dejal, da zahtevamo, da zahtevamo resnično od sveta, da ratificira to konvencijo. To je bilo dovolj za to, da pritisnemo na države članice, da to resnično storijo. Ne razumemo namreč še vedno tega, da nekatere države članice ne ratificirajo te konvencije. Ne razumem, zakaj tega ne spremejo, zakaj ne podprejo tega, te vsebine. Zakaj ostale države članice ne pritisnejo na tiste države članice, ki še niso ratificirale konvencije. To je nujno potrebno. Kako lahko govorimo o evropskih vrednotah? če nismo pripravljeni na to, da priznamo, da takšne vrste nasilja obstaja. Omenili smo tudi nasilje nad invalidnimi ženskami. Te so namreč tiste med ženskami, ki najbolj trpijo zaradi nasilja. Posebej pa je treba omeniti tudi deklice in mladoletnice. Ko govorimo o ženskah, uh, ki so žrtve nasilja, pravijo vedno, da ne govorimo o otrocih tistih žensk, ki trpijo zaradi nasilja. Takšno nasilje je namreč najbolj zakrito. Treba je resnično izvesti kampanjo ozaveščanja, potrebujemo podatke. Imamo namreč še vedno države članice Evropske unije, ki menijo, da je nasilje v družini še vedno stvar zasebnosti in da ni stvar javnosti. Zato moramo okrepiti našo kampanjo zaveščanja. In za konec, slišali smo tudi potrebo potem, da okrepimo tudi preprečevanje. Zato potrebujemo kulturne spremembe, potrebujemo politično voljo, potrebujemo politična sredstva in prizadevanja. Zato pa potrebujemo sodelovanje na lokalni ravni. Imamo primere dobre prakse, ko vidimo, da sporazumi in sodelovanje na lokalni ravni res lahko pripelje do dobrega rezultata pritisniti moramo na vzgor za to, da resnično ratificiramo konvencijo iz Istambula. S tem zapravljamo dobre priložnosti za to, da bi dobili nekakšen kraj, kjer bi lahko zbrali primere dobre prakse v Evropski uniji, za to, da bi lahko služili za zgled ostalim državam članicam. Tudi to je treba omeniti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa so poročevalke Kristin. Merci beaucoup. Uh, uh, Najlepša hvala vsem za vaše prispevke, ki kažejo, da se znotraj Evropskega parlamenta strinjamo, da mora Evropska unija podpisati to konvencijo. Ko smo eh, novembra glasovali o tej resoluciji v Evropskem parlamentu, eh, so jo podprle praktično vse politične eh, skupine v parlamentu in eh, pozvali smo države, da podpišejo in ratificirajo eh, to konvencijo, da eh, naredijo korak naprej in da naredimo korak naprej tudi pri podpisu konvencije strani Evropske unije. Nažalost, velikega napredka ni bilo. Države članice pravijo, da je v nevarnosti njihova suverenost. Po mojem mnenju nasilje nad ženskami ne pozna meja in zaščititi jih moramo, ne glede na to, kje v Evropski uniji se nahajajo. Države članice uh, se ne smejo bati Evropske unije. Evropska unija ščiti uh, njihove pravice, ne napada držav članic. Zato moramo hitro napredovati. Uh, slišala sem pripombe gospe uh, Stevens. Uh, invalidi in invalidke morajo biti izpostavljene v poročilu, enako velja za uh, uh, osebe LGBT. Vem, kaj se dogaja v Čečeniji uh, in to je popolnoma nespremljivo. Kar se tiče Polske in uh, čež, da bi lahko na to uh, od države članice, ki je pisala in ratificirala konvencijo, takoj zahtevali, da ne naredi nobenega koraka nazaj. E, to je res. Gre za to, da poenotimo okvir v Evropske unije in ta tranzicijska klauzula je namenjena prav temu. Izmenjava praks je dobra, ampak preveč ljudi oziroma preveč žensk in deklet trpi zaradi nasilja umira zaradi nasilja. Zato potrebujemo zavezojoč pravni instrument, eh, močan pravni instrument. In eh, direktiva bo še pomembnejši korak eh, naprej. Mislim, da izmenjava praks ne bo končala tega nasilja. Hvala lepa. Ana Marija. Hvala. Počaščena sem, zato ker ste pokazali toliko podpore. To je zelo pomembno. Kaj poskušamo doseči? Poskušamo pomagati tisočem žensk, ki trpijo v tišini. Povedati jim želimo, da niso same, da obstaja politična volja preko velikega dela političnega spektra, da bi jim pomagali. Res je, izvajati moramo dialog, spoštovati moramo seveda pomisleke, razlike in predstave drugih, in razmere v državah članicah so lahko specifične, ampak ne moremo upravičiti, da ne storimo nič. Hvala predsedstvu in predsedovanju, eh, malteškemu predsedovanju. Tam smo bili na eh, ministerski konferenci o preprečevanju nasilja nad ženskami. Dobili smo skupno izjavo med parlamentom, komisijo in. predsedstvom. To je zelo pomembno, kaj ti kaže, da institucije delujejo skupaj. Nekatere države članice želijo omejiti obseg pristopa k konvenciji in to moramo nujno rešiti. Nekaj komentarjev kolegic in kolegov. Res je, veliko vprašanj ni bilo vključenih, vprašanj, ki ste jih omenili, zaradi prostora. To bomo uredili s predlogi sprememb. Helga Stevens, skupaj smo imeli dogodek, so predsedovala uh, eh, si ga tudi ti, govorili smo o otrocih invalidih in deklicah, invalidkah, ki so še dvojno izpostavljene. Mislim, da bi morali razmisliti o četrtem členu konvencije, kajti nasilje nad ženskami je kršitev človekovih pravic v okviru tega člena. Tudi gospa Kuneva je na to opozorila. Imamo celovit pristop in to je tisto dobro pri tej konvenciji. Ne gre samo za sankcije, ampak gre za to, da opolnomočimo deklice in ženske. Hvala tudi za komentar glede izvajanja. Poziv k izvajanju je v besedilu in to bomo še okrepili, kajti to je tudi praktično pomembno. Marija Gabriel, hvala za podporo. Poznam težave in povedati želim, da v skupini ELS izvajamo praktični pristop k nični toleranci. Mislim, da moramo opredeliti konkretne načine za to, da bomo pomagali državam članicam. Na javni predstavitvi pred nekaj tedni v odboru za ženske smo imeli švedsko organizacijo, ki se imenuje Nacionalni center na švedskem. Tam smo pokazali, kako lahko konkretno ukrepamo. Imeli smo telefonske linije za pomoč, ponujajo psihološko podporo in tudi smernice. Zagotavljajo naprimer zdravstveno oskrbo, usposabljanje in tako naprej. Preiti moramo z ideološke ravni na konkretne ukrepe, zato da državam članicam pokažemo, kaj je mogoče storiti. In še nekaj. Tudi fantje morajo biti vključeni v to. Prihaja do novih oblik nasilja, do nadlegovanja na delovnem mestu, do spolnega izseljevanja, do maščevalne pornografije in tako naprej. Tega nismo uspeli uvrstiti v besedilo, ampak to lahko storimo s predlogi sprememb. Na koncu pa še nekaj. Podpiram direktivo Evropske unije, podpiram Evropski pravni akt. Zakaj? Vem, da je kazensko pravo nacionalno vprašanje, ampak potrebujemo skupne definicije in skupne podatke. Potrebujemo minimalne standarde, s katerimi bomo okrepili nacionalno zmogljivost, da se borimo proti nasilju nad ženskami. To je zelo razširjeno in tudi zelo pomembna tema. Hvala za vašo podporo in veselim se že sodelovanja z vami. Najlepša hvala, gospa Koraca Bild. Rada bi vas opozorila, da je rok za ložitev predlogo spremljen 26. aprila o 5. popovdne. Spoštovani kolegi, prosim, da Eh, se zavedate tega, da gre za privolitveni postopek. Predloge sprememb lahko pošljete na, po elektronski pošti in sekretarjat vam bo podal navodila. To je vse za danes na tej skupni seji. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem kolegom iz eh, odbora FAM. Sedaj pa gremo na. Naslednjo točko na njenem redu našega odbora Libe gre za okvir Unije za premestitev. Prosim za krajši odmor, zato da damo priložnost, da naši kolegi iz odbora FAM.